Kolegi, cominciamo la seduta. Kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo s sestankom. Gospa komisarka, drage kolegice in kolegi, želim vas prisrčno pozdraviti v Evropskem parlamentu na sestanku medparlamentarnega odbora, pri čemer se mi zdi, da obravnavamo izredno pomembne teme. In sicer zato ker smo danes zbrani poslanci iz 28 držav članic, iz 17 eh, državnih zborov, eh, torej en, zastopana je tudi država, ki ni e, v šengenskem prostoru, torej na vsak način je ta sestanek zelo pomemben. Eh, mislim pa, da je treba povdariti, da dogodek tudi zato, ker je dialog z nacionalnimi parlamenti skupaj s komisarko Cecilijo Malmström torej poteka tudi v okviru eh, mandata posebnega odbora parlamenta in to ponovno dokazuje, kako eh, se je Evropski parlament odločil, da bo boj proti organiziranemu kriminalu ena od prednostnih nalog našega dela. To želim še posebej povdariti, kajti prvič je, da imamo posebni odbor za boj proti organiziranemu kriminalu tu v parlamentu. Hvala vsem eh, za to, da ste se odločili za udeležbo na tem sestanku pri tej izmenjavi mnen. Kajti mislimo, da Eh, je to pravo mesto za izmenjavo mnen. Evropski parlament lahko uporabi izkušnje nacionalnih parlamentov in predvsem si veliko pričakujemo od te uh, uh, izmenjave izkušenj. Preden bom razložila, kako bo tekala razprava, želim poudariti, da je danes dopoldan Eh, bilo glasovanje o poročilu. Eh, več kot 700 predlogov sprememb je bilo vloženih na poročilo in naš odbor Krim je sprejel to poročilo o boju proti organiziranemu kriminalu, pranju denarja in korupciji. Gospod Jakolino nam bo potem tudi poročal o tem poročilu in o predlogih sprememb, ampak moramo reči, da je Eh, to glasovanje bilo velik uspeh. S tem smo sprejeli prvi svežen ukrepov in ta kaže, po kakšni poti moramo iskati rešitve in mislimo, da je to prava pot za boj proti organiziranemu kriminalu. Sedaj pa bom tudi povedala, kako bo potekalo delo danes popovdan. Najprej bo eh, komisarka imela približno 20-minutni govor in potem takoj eh, bo razprava s komisarko. Komisarka bo odgovarjala na vaše vprašanje, potem pa nas bo morala žal zapustiti, ker ima druge obveznosti. Ob štirih približno bo poročevalec Jakolino. Eh, eh torej obrazložil današnje glasovanje in potem imamo prvi, prvo, prvi panel o organiziranem kriminalu, potem eh, sledi 40 minut eh, razprave. Od, eh, ob 16.50 sledi eh, obravnava time korupcija. In tudi tu eh, bo razprava potekala 45 minut in potem panel o pranju denarja, tudi v to bo podal uvod poročevalec in potem sledi še zadnji del razprave in potem bom poskusila povziti eh, današnje, eh, rezultat današnjega zasedanja in potem ste povabljeni na koktejl. Eh, sedaj pa nekaj besed o tem, kako se prijavite za razpravo. Torej, ta sestanek je organiziran tako, da vsi kolegi lahko spregovorijo in povejo svoje mnenje. Vendar verjetno ne bodo govorili vsi o vseh temah, kajti preveč nas je in preveč tem obravnavamo. <clears throat> No, da bo naše srečanje um, potekalo dobro, uh, vas prosim, da se omejite um, na maksimalno dve minuti in da uh, predvsem eh, govorite o tisti temi, ki vam je najbolj pri srcu. Eh, sekretarjat je izbral metodo, ki bo omogočil učinkovito razpravo. Torej imate tri oziroma imate različno barvne eh, listke za prijavo. Torej bila kartica je za splošno razpravo s komisarko Malstrumo. Potem rumena eh, za razpravo o organiziranem kriminalu, oranžna za kor korupcijo in zelena za pranje denarja. Prosim vas torej, da izpolnite te listke in sicer na osnovi vaših interesov in asistenti v dvorani bodo zbrali te liste. Eh, Eh, torej, eh, v razpravi bodo sodelovali nacionalni poslanci in poslanec Evropskega parlamenta, vedno dva iz nacionalnih parlamentov in en iz Evropskega parlamenta. Torej, po Eh, poročilu poročevalca najprej dve vprašanji nacionalnih poslancev in sledi potem vprašanje Evropskega parlamenta. Če eh, bomo v teku današnjega popovdneva ugotovili, da so potrebne spremembe, bomo to seveda storili tako, da bomo izboljšali organizacijo za dober uspeh tega srečanja. Pa še. Hm, Eh, torej, mislim, da ste vsi dobili gradivo za današnji sestanek. Cecilija, kolegice in kolegi, želim vam povedati, da mnogi kolegi z odbora Krim morajo sodelovati na pomembnem glasovanju v odboru Libe, kjer se glasuje o. Um, o direktivi o zaplembi. Tudi jaz ne bi bila tam, kajti sem poročevalka v senci za našo skupino, ampak ta uh, sestanek je seveda še bolj pomemben in zato sem tu z vami in takoj dajem tebi, Cecilija, besedo in se veselim eh, tvojega prispevka. Eh. Hvala lepa, Sonja, spoštovane gospe in gospodje. Zelo sem počaščena, da sem danes z vami. Da ste danes eh, tu pomeni, da je zelo pomembno, da danes razpravljamo skupaj. E, prav je, da razpravljajo skupaj Evropski parlament in pa nacionalni parlamenti in to je dobro priložno za to, da ugotovimo, e, kateri izzivi so pred nami in pa da se pogovorimo o dosežkih. To so tri področja, o katerih bi lahko govorili. Seveda so še številni drugi vidiki, o katerih bi lahko razpravljali. Ampak Prvi trije, torej eh, kriminalni trgi, udor eh, eh, kriminala v zakonito gospodarstvo in tretjič izboljšanje informacijskih tokov med državami članicami in pa agencijami Evropske unije, ki se borijo proti kriminalu. Naj vam priključimo spomin politični kontekst lezbonska eh, pogodba je začela veljati in ta predstavlja novo pravno podlago za boj proti organiziranemu kriminalu v Evropski uniji. Prioritete so bile določene v štokolenskem programu, potem pa imamo še eh, večletni eh, osnutek politike na področju svobode, varnosti in pravice. Imamo pa tudi notranjo varno strategijo, ki jo je komisija predstavila novembra 2010 in to so države članice tudi sprejele. Eh, določile pa so tudi prioritete v političnem ciklu ciklu. Sedaj tudi drugače sprejemamo odločitve na tem področju, pri čemer eh, je Evropski parlament posebno deležen, nacionalni parlamenti pa tudi odigrajo mnogo močnejšo ulogo. Zato je toliko bolj pomembno, da se srečujemo in da lahko razpravljamo z vami. To je pomembno tudi za komisijo. Naj začnem sa kriminalnimi targi. Začela bom sa kibernetskim kriminalom. To je področje, kjer so kriminalne skupine vedno bolj sofisticirane in organizirane. Uh, V našem vsakdanju se moramo počiti varne in posamezniki in podjetja morajo imeti občutek, da je splet varen. In to je pomembno tako za rast kot za zaupanje. Transakcije morajo biti varne in pa osebne podatke je treba zaščititi. Prvi ključni korak na področju kibernetskega kriminala je bil ustanovitev Evropskega kibernetskega centra znotraj Europola. To je sedaj center, ki podpira preiskave držav članic, je pa tudi vir strokovnega znanja na področju grožen eh, kibernetskega kriminala. En mesec kasneje sem skupaj z Anneli Kroos in pa visoko predstavnico Cathy Ashton predstavila Evropsko strategijo za kibernetsko varnost in prejeli smo zelo pozitivne povratne informacije iz nacionalnih parlamentov in tudi iz Evropskega parlamenta. In tudi eh, se veselim, da bomo skupaj zagotovili, da bo to zgodba o uspehu. Nacionalni parlamenti tukaj igrajo zelo pomembno vlogo, kajti imajo pregled, nadzor nad tem, da se nacionalne kibernetske strategije izvajajo. Pred Božičem sem imela tudi možnost, da sem skupaj z eh, ameriškim generalnim državnim toživcem Erikom eh, Holderjem sprožila globalno zavezništvo proti proti spolni zlorabi otrok na spletu. To je globalna pobuda iz 50 držav sveta ki so se na najvišji politični ravni zavezali k temu, da se bodo borili proti te vrste kriminala. Gre za to, da okrepimo, izboljšamo identifikacijo žrtev in pa pregon storilcev, zato da bi znižali število slik eh, spolne zlorabe otrok na spletu. Redno bomo poročali o tem, kje smo in se bomo tudi vedno, bomo tudi vedno izmenjevali izkušnje. Sedaj pa a, sem pri povezani temi, to je trgovanje za a, ljudmi. To je grozovita kršitev človekovih pravic in to je resen čezmejni kriminal, ki ustvarja velikanske finančne dobičke za organizirane kriminalne skupine. To je zelo resen kriminal in komisija je predstavila prvo poročilo o zbiranju podatkov, to se je zgodilo pretekni teden. Za 18 odstotkov se je povečalo število žrtev. Videti pa je, da je za 13 odstotkov upadlo število obsodb od 2008 do 2010, kajti zelo malo jih ojamemo in zelo malo obsodb je zlasti mladi, pa tudi starejši zelo trpijo zaradi tega. Poglavitno odgovornost za to področje imajo države članice. Sedaj imamo novo direktivo ki bi jo morale države članice do 6. aprila tega leta prenesti v nacionalno zakonodajo. To je zelo pomembna zakonodaja, eh, ki zauzema pristop ničene tolerance do eh, tihotapcev, ehm, določa tudi skupne mm, kazenske sankcije in pa okrepi zaščito eh, žrtev. To je zelo pomemben dokument v Evropske uniji, ampak zgolj devet držav članic je povsem preneslo to direktivo sedaj analiziramo to. In dejstvo je, da morajo vse države članice izpolniti to obveznost. In vsi so si tudi zelo želeli, da bi dobili to direktivo. In mislim, da bi lahko nacionalni parlamenti odigrali tu pomembno vlogo in pospešili izvajanje in lahko zagotovite, da bo prišlo do izvajanja te direktive. Sedaj pa še nekaj besed o streljnem orožju. Eh, vemo, da se Eh, uporabljajo v številnih mm, kriminalnih dejavnostih, predstavljajo nevarnost mm, za dejansko in pa za, za znano varnost. Doživeli smo tragične dogodke v Franciji, v Belgiji, na Norveškem. In to samo okrepi dejstvo, da moramo ukrepati. Pripravljamo strategijo proti tihotapljanju z orožjem in to bomo predstavili konec tega leta. Eh, to gre za eh, kriminalizacijo orožja po celotni Evropski uniji. Eh, tukaj gre tudi zavezujoča pravila Evropske unije in tako naprej. Prečakujemo od odbora Krim in pa od nacionalnih parlamentov ideje, kako bi se lotili tega vprašanja. Imeli smo javno posvetovanje in eh, to smo razpravljali o tem, kakšno vlogo bi lahko imela Evropska unija v boju proti tveganju sa strani mm, strednega orožja. Seveda gre tukaj tudi za nevledne organizacije in pa za uh, žrtve. Sedaj pa najbolj lukrativen trg, tihotapljanje drog, to je največji kriminalni trg. Statistike povedo svoje. 124 ton kokaina se porabi v Evropski uniji in sicer imamo v Evropski uniji 4 milijone rednih uporabnikov. Skupaj z drugimi nezakonitimi drogami to povzroči 7500 eh, prekomernih odmerkov v Evropski uniji in na Norveškem. Imamo v Lizboni agencijo IMACDDA, ki spremlja eh, droge. Eh, in ta agencija je skupaj z Europolom izdelala poročilo, prvo poročilo Evropske unije o eh, trgih drog. Eh, tukaj so združili znanstvene podatke in pa obveševalne podatke in to je zajemalo proizvodno teotapljanje in porabo. Ehm, poročilo izpostavi tudi probleme za mobilno proizvodnjo vitamina, ehm, omenja pa tudi trženje na spletu zakonitih drog, ehm, kar je velika nevarnost za ranljive mlade ljudi. Sedaj pa bom eh, povedala še nekaj o udoru v zakonito gospodarstvo. Vemo, da je kriminalno gospodarstvo polno gotovine. Organizirani kriminalci želijo legitimirati svoje profite tako, da udrajo v zakonito gospodarstvo in eh, pri tem kršijo eh, pravila. Zato želimo harmonizirati pravila glede čezmejne zaplembe. A, premoženja predobljenega na eh, kazniv način. Tega se je treba lotiti iz različnih vidikov. Pomembno je ukrepiti sodelovanje med eh, FIU, finančnimi obvečevalnimi enotami držav članic. To so pomembni elementi v boju proti eh, pranju denarja in pa proti finančnemu te, financiranju terorizma. FIU platforma pomeni redno izmenjavo informacij in pa najboljših praks med državami članicami in komisijo. Eh, komisija je pred kratkim sprejela četrto direktivo proti pranju denarja in to je pomemben korak. Pranje denarja je eden Eh, od dveh eh, vstopov v zakonito gospodarstvo. In drugi vstop je korupcija. Ta se nanaša na vse države članice, čeprav obstajajo velike razlike med državami. Tukaj gre za velike vsote denarja in previdne ocene pravijo, da bi škoda lahko uh, znašala mm, ogromno mm, denarja in to je predstavljalo veliko škodo za evropski proračun. Seveda pa to tudi spodkoplje eh, zaupanje v družbo in pa v družbene inštitucije. Zato bo komisija to poletje objavila poročilo o korupciji. In eh, tako bi radi okrepili zaupanje med državami članicami, radi bi spodbodli dobro prakso, radi bi zagotovili politične zaveze v boju proti korupciji tam, kjer je to potrebno. Predstavili bomo um, izsledke in pa preporočila, ki so pomembna za Evropsko unijo kot celoto in za države članice. Vedno bomo uh, konstruktivno kritizirali države članice. Torej države bi morale sprejimati nacionalno eh, protikorupcijsko politiko. In tu potrebujemo eh, pomoč nacionalnih parlamentov in pa Evropskega parlamenta. Vaša pomoč je ključna. Upam, da boste spremljali specifična priporočila. Kajti gotovo so sile, ki bodo želeli razvodeniti eh, vsebino tega poročila. Ko bo to enkrat objavljeno, upam, da se bomo o tem razpravljati in da se boste prizadevali za izvajanje priporočil. Sonja je že omenila, da nekaterih naših kolegov ni. Ampak mislim, da nekateri elementi niso dovolj eh, učinkoviti, naprimer zamrznitev, upravljanje in pa zaplemba eh, nezagonito eh, pridobljenega premoženja. Zato je komisija sprejela predlog za direktivo o zaplembi in pa o izterjavi nezagonito pridobljenega premoženja v Evropski uniji. To bo zelo pomembna direktiva in upam, da jo bomo uspešno izglasovali. In končno, mislim, da potrebujemo več informacij eh, in sicer znotraj eh, evropskih inštitucij in pa tudi na področju meja. Imamo Europol, ki olajšuje izmenjavo informacij in pa analizo potrebujemo več eh, čezmejne eh, izmenjave informacij. To pa pomeni, da morajo sodelovati tudi policije. Že sedaj imamo na razpolago veliko urodja, ki pa se ne uporablja in zato moramo razpravljati o tem, kako bi lahko bolje uporabili, kako bi lahko bolje izmenjevali inform informacije. Imamo naprimer švedske pobude in tako naprej, ampak zelo redke države to v resnici uporabljajo. Poleg tega se moramo premakniti k evropski eh, kulturi policije. In to smo omenili tudi v našem predlogu o reformi Europola. Tukaj bi predobili več um, odgovornosti skladno sa pogodbo. In sedaj še nekaj, kar je pomembno za parlamentarce. Potrebujemo nov mehanizem za parlamentarni nadzor. To vključuje nacionalne parlamente preko postopkov ex ante in ex, in, ex post. In, um, in, delovanja. Eh, vključeni bodo tudi nacionalni parlamenti o razprave o večletnem programu agencije. Vi boste podali svoje mnenje. Evropske parlamente in nacionalni parlamenti bodo pridobivali tudi informacije preko poročil o letnih dejavnostih, dobili boste tudi končno poročilo, dobili boste tudi strateške analize, analize o eh, presoji ogrož, ogroženosti, dobili boste tudi informacije in pa tudi podatke o rezultatih. Imeli bomo tudi sporozume s tretjimi državami o praktičnem sodelovanju. Želela pa bi si tudi sodelovanje med Evropskim parlamentom in Europolom, tako da bi dobili dostop do zaupnih informacij, kadar bo to primerno in možno. In kar se tiče usposabljanja, predlagali smo to, da bi Europol in pa Sepol združili, tako da bi obstajala tesnejša povezava med usposabljanjem in pa podporo informacij tako pa bi tudi okrepili učinkovitost glede na um, finančne omejitve. Potrebujemo visoko kakavostno usposabljanje in to smo omenili tudi o sporočilu. Vse to pa seveda zahteva denar. Potrebujemo financiranje. Pogajanja o večletnem finančnem okviru še vedno potekajo. Na področju notranje varnosti je komisija predlagala precejšnje poenostavitve in ne glede na to, kakšne številke bomo ob koncu imeli, je ta poenostavitev pomembna. Sedaj imamo tudi deljeno upravljanje, to pomeni, da bodo države članice bolje lahko uporabljali strokovno znanje. Na področju varnosti bi rad omenila še enotni en sklad in ta bi pokrival eh, ve varnost meja, eh, migracijo in tako naprej. In mislimo, da bi bi bi tako zagotovili večjo prožnost pri razdelitvi finančnih sredstev. Upam, da boste to lahko tudi podprli. Spoštovane poslanke in poslanci nacionalnih parlamentov in pa Evropskega parlamenta, seveda bi lahko govorili o številnih rečeh, ampak sedaj bi dala možnost za razpravo, za vprašanje in odgovore. Hvala lepa. Grazie Cecilia, io devo dire. Bela Cecilia, eh, torej moram povedati, da sem že dal časa se veselila tega srečanja in izmenjave mnen s predstavniki nacionalnih parlamentov. In sicer zato, ker delo, ki ga opravlja naš odbor, in danes eh, smo sprejeli prvo poročilo, ampak tudi naš odbor se osredotoča na eh, nekaj, kar je izredno pomembno za parlament, ampak nasplošno za eh, varnost, za demokracijo 500 milijonov ljudi. In to je prvič, da je parlament se odločil eh, vzpostaviti odbor, eh, posebni odbor za boj proti organiziranemu kriminalu, pranju denarja in korupcije. In to je bilo možno, Cecilija, predvsem tudi zaradi tvoje pripravljenosti za to. Spomnim se, da sem enkrat ti postavila neko zelo enostavno vprašanje, zelo banalno vprašanje. Hoteli smo videti pred dvima letoma, ali obstajajo študije, ali obstaja neka ideja o tem, koliko nezakonita ekonomija vpliva na uh, zakonito gospodarstvo v Evropske, v Evropske uniji. Torej, um, kako uh, kriminalna združenja na, vplivajo na ekonomijo in ali to zadeva posamezne države ali vse, potem kakšen je obseg korupcije, eh, kako vpliva pranje denarja, denarja na gospodarsko življenje v Evropski uniji in Cecilija mi je odgovorila zelo na kratko, ki vendar je odgovor bil pomemben korak v boju proti um, organiziranemu kriminalu. Komisarka Malmström je napisala, da v vseh 27 državah žal so predmet uh, um, delovanja hudodelskih združb v Evropi, torej, da noben, nobeni državi ni prihranjeno. In zato smo potem v okviru odbora Libe se odločili, da pripravimo poročilo o tem. Jaz sem bila poročevalka. Oktober 2011 je bilo sprijeto to poročilo na plenarnem zasedanju in takrat smo potem takoj zahtevali vzpostavitev tega odbora. Ta odbor smo ustanovili pred enim letom in Več smo že imeli javnih posvetov o vseh temah, ki nas zanimajo. Ne gre samo za razumivanje sedanje situacije, temveč predvsem tudi za to, da uh, ugotovimo, kaj pomaga policiji, kaj pomaga pravosodnim organom, kaj pomaga politiki, da bi storili vse, da eh, bi bil uspešen boj proti organiziranemu kriminalu, da bi bili dovolj močni v tem boju proti korupciji in pranju denarja tudi ob upoštevanju dejstva, da smo prejšnji teden bili na misiji v Washingtonu, predvsem tudi, da izboljšamo pravosodno sodelovanje s tretjimi državami, saj vemo, kako pomembna je vloga, ki jo igrajo tudi ZDA v tem oziru. Um, tam smo se srečali s predstavniki različnih agencij, ki se ukvarjajo z bojem proti korupciji, pranju denarja in um, organiziranemu kriminalu. Predvsem pa smo se srečali tudi s uh, namestnikom ministra za pravosodje Kolom, potem um, s pomembnimi predstavniki Ministrstva za finance in tudi z Agencijo za oduzem premoženske koristi iz eh, nezakonito, torej iz. Um, kriminalnih dejanj. Ta izmenjava informacij je bila zelo temeljita. V ZDA imajo zelo zanimiv eh, sistem, kar zadeva porazdelitev eh, prihodkov iz eh, nezakonitega delovanja. Tu v parlamentu se pogosto sprašujemo, kako mislijo nacionalni poslanci o določenih pomembnih vprašanjih. In današnja naloga je, da se danes izmenjamo o teh zadevah. In um, pričakujem, da boste podprli delo našega odbora, kajti delo našega odbora bo uh, imelo večjo vlogo, če bo, um, do, če, če bo to delo imelo tudi podporo nacionalnih parlamentov. Že naprej se eh, opravičujem za izgovorjavo imen, začenjamo razpravo. Eh, Duanhanika je na vrsti prva, e, to je e, švedski parlament e, in potem minutil Miroslav Češki parlament. Duan Manika je na vrsti prva, prosim. Jag skulle vilja från svenska justitieutskottet framföra följande. Det gäller... Poročila bom iz uh, švedskega odbora za pravosodje o Parlamento. Naprimer, da bi imeli Evropsko tožilstvo, lahko bi ustanovili naddržavno eh, organizacijo. Če bi Evropska komisija ustanovila takšen organ ali bi podali kakšen konkretni predlog in ali bi odbor podporil takšen predlog oziroma ali obstajajo analize o alternativah. Hvala. Eh, Sedaj pa Miroslav Nemutil iz Republike, eh, Republike Češke, iz Senata Češke republike. Kenje, paní komisarsko, dámy a panové, eh, děkuji organizaci gospa komisarka, spoštovana predsedujoča, kolegice in kolegi. Zahvaljujem se organizatorjem za to sejo. Naj vas nakratko obvestim o stališču Senata Žiške republike v zvezi z točkami, o katerih razpravljamo pogledali, že dolgo se ukvarjamo s temi vprašanji. Na področju preprečevanja finančnega kriminala smo eh, spodvodili eh, zakone. Potem, kar se tiče direktive o preprečevanju financiranja terorizma in pa kar se tiče informacij, smo opozorili na določene probleme prepoved storilcev iz neterorističnih kriminalov, ki so bili vključeni v določene transakcije, po našem mnenju nesmiselno. Pravna pravila morajo temeljiti na analizi specifičnih kriminalov in morajo uporabljati znanje iz inštitucij, ki koordinirajo preiskave, naprimer Europol. Češki senat je podporil direktivo o zaščiti evra in drugih valut pred goljofijami. Ne glede na to, smo povdarili tudi, tako kot v prejšnjih primerjih, da mora evropska zakonodaja upoštevati načelo sorazmernosti in da ne sme kršiti načel v državah članicah, razen če je to nujno potrebno. Harmonizacija kaznivih dejanj je gotovo zelo koristna in ne bi smeli imeti razlik pri sankcijah, eh, ki so namenjene za ta kazniva dejanja. Nižja stopnja sankcij, harmonizirati, harmonizirati bi morali nižjo stopnjo sankcij. Naprimer, za storilce, ki sodelujejo z organi kazenskega pregona. Torej, to ni bilo vprašanje, ampak samo komentar. Hvala lepa. Hvala. Sedaj pa za Evropski parlament. Gospa Tanja Fajon. Hvala lepa um, za besedo, gospa predsedujoča. Um, veseli me, komisarka, da ste danes z nami. Mislim, da je zelo pomembno, da imamo to izmenjavo mnen v našem odboru. Uh, Ravno danes smo sprejeli um, osnutek poročila z um, pomembnimi predlogi in pobudami poročevalca Jakolina v boju proti korupciji, organiziranemu kriminalu in pranju denarja. Med drugim priporočila, ki gredo tudi v smer, da um, bi v državah prepovedali politikom, ki so obsojeni korupcije, da pet let ne kandidirajo na volitvah, ponekod to že velja, da imamo večjo transparentnost financiranja političnih strank in da ustanovimo recimo črno listo za podjetja, ki so bila tako ali drugače upletena v korupcijo. To je samo nekaj predlogov, ampak eno od glavnih priporočil je uvedba Evropskega urada javnega tožilstva. Gre že za deset let staro pobudo, 86. člen o delovanju, um, o pogodbi o delovanju Evropske unije, to določa pa me zanima, Evropska komisija do danes ni dala nekih jasnih um, korakov, smernic, kako bi zagotovili tak urad, ki bi nacionalne oblasti spodbujal k temu, da bi postopki bili bolj učinkoviti in pa um, kratkotrajnejši. Jaz mislim, da je skrajni čas, da bi um, se na tem področju premaknili naprej, pa me zanima, če lahko morda poveste, kakšna so pričakovanja v tej smeri. Uh, Druga stvar, ki pa me zanima, je um, v zvezi s korupcijo in poročili, ki jih namerava objaviti Evropska komisija letos. Vemo, um, da vsako leto poslušamo um, poročila o percepciji, zaznavanju korupcije v državah članicah, ki jih objavlja Transparency International in da dejansko nimamo neke skupne definicije korupcija, organizirani kriminal. To so tudi naša priporočila v um, um, osnutku poročila um, našega odbora. Pa me zanima, kako bo Evropska komisija sestavljala to poročilo, na podlagi katere definicije, na podlagi percepcije, na podlagi kakšnih ocen boste prišli do spoznan, um, da bodo ta poročila dejansko temeljila na neki um, dovolj trdni osnovi za sprejemanje nadaljnih ukrepov. Hvala lepa. Grazie Tania, adesso per il Senato polacco. Voilà, sedaj pa polski senat, gospod Jan Rulis. Na dve uvagi. Po pierwsza, to, že v vystąpieniach państwa. Imel bi dve pripombi. Ne vem, če imam dovolj časa, da bi se razgovoril o korupciji in tako naprej. Po drugi strani pa še nismo ničesar povedali o preprečevanju. Nekoliko smo govorili o preprečevanju a, uporabe drog med, med mladimi, ampak ne pozabite, da je korupcija nalezljiva, tako kot bakterije. Začne se na nizki ravni. Eh, v vrtcih, v osnovnih šolah. Potem pa je tako, da tisti, ki so bili potisneni ob družbeni eh, rob, postanejo strokovnjaki na področju organiziranega kriminala. In iz tega vidika se moramo boriti proti korupciji v šolah. Kajti korupcija se začne z majhnimi darili, z majhnimi darili, s katerimi izražamo hvaležnost. V nekaterih državah je korupcija celo razumljena kot nekakšna navada, ne kot nekaj, kar je nevarno za družbo. Torej, nevarno tako za družbo, kot pa za udeleženo osebo. Zato mislim, da bi se morali v tem poročilu ukvarjati z bojem proti korupciji v šolah. V preteklosti smo imeli na razpolago različna orodja. Torej, imeli smo te družbene navade in tako naprej. Danes pa imamo splet. In v nekaterih državah, naprimer, se korupcijo tolerira in se ne bori na dejava način proti njej. To pa pomeni, da se korupcija tudi širi v druge države. Nekdo pred menoj je omenil korupcijo med politiki. To je zelo dobra tema za obravnavo v medijih. Toda po drugi strani to pomeni, da nas, to nas zavaja k mišljenju, da je eh, korupcija med politiki in če jaz, eh, da ljudi verjamejo pomeni, naprimer, da če sem jaz korumpiram, ne verjamem, da je to korupcija, ampak da si samo želim eh, okrepiti svoj položaj. Hvala lepa. Gospod Fevroni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 Glede na mednarodne statistike so ljudje, kjer trgujejo z ljudmi in drogami in kjer so določeni elementi to omogočili, naprimer geografska lokacija teh držav, odprte meje, gospodarska kriza. Vse to je prispevalo k temu kriminalu. In glede na to, je eh, zahteva eh, boj proti kriminalu finančno ulaganje. Imamo države, ki jih je gospodarska kriza izredno prizadela. Eh, imajo programe za prilagajanje, hkrati pa morajo tudi znižati denar, ki je sicer namenjen za policijo in pa za pravne službe. Torej, moje vprašanje je, kako naj te države, ki jih je kriza tako prizadela, storijo to, kar je potrebno. Ali bo Evropska unija dala na voljo denar, tako da bodo države, ki jih je udarila kriza, lahko opravile svoje naloge na tem področju. To mora biti skladno tudi z drugimi političnimi področji, torej tiste države, ki jih je kriza tako prizadela, bodo lahko postale šipki člen v verigi in bodo postale vir kriminala, ki se bo širil in bo prizadel tudi druge države. Hvala. Hvala. Sedaj pa za Evropski parlament, za eh, skupino liberalnih demokratov, Bill Newton Dunn. Much, Hvala lepa. Sem britanski eh, član eh, liberalcev Evropskega parlamenta. Imel bi sledeče vprašanje za komisijo. Soočamo se s precejšnjim paradoksom. Komisija je ravno povedala, da je organizirani kriminal nekaj ogromnega, stvar, ki vsako leto raste. To nastane milijone delovnih mest in pa da, um, ogromne vsote davkov. In kot je dejala grška kolegica, potrebujemo, nujno potrebujemo delovna mesta in davke, kajti smo sredi krize. Pred nami je ogromno dela in pa od tega bi lahko imeli velike koristi. In sedaj je tu ta paradoks. Nacionalne vlade ne ukrepajo tega ne jemljajo resno, ne ukrepajo dovolj hitro in tudi ne zaupajo druga drugi. Aha, tega ne želimo deliti z drugimi državami in nimamo zaupanja, torej premalo se dogaja in prepočasi. Torej, izziv je sledeč. Kako bomo nacionalne vlade prisilili naj ukrepajo, naj sodelujajo, naj pohitijo, naj rešijo eh, davke in pa delovna mesta? Torej, moje vprašanje za komisarko je enostavno vprašanje. Ampak ona, eh, to je njena naloga, kako bomo motivirali vlade, da bodo prestrašile javnost in jim povedale, kakšna velika grožnja nam preti. Morda bi nam lahko pomagali nacionalni parlamentarci. Hvala. François Billet za francoski senat. Hvala lepa. Odločitev, da smo organizirali pododbor, kaže, da ima Evropski parlament močno voljo za ukrepanje in zato smo tudi zelo zadovoljni. Vemo, za kakšne negativne posledice gre. To izhaja iz besedila poročila. In to vodi k sledečemu vprašanju kakšna pravna sredstva se bodo ustanovila za to, da bomo ukrepali. Ali ne bi morali v resoluciji opozoriti tudi na pravno ravnotežje med ukrepi za boj in pa med državljanskimi svoboščinami? Predstavljam si naprimer vprašanje v zvezi z uporabo sredstev, naprimer pri vrševalnih ulogah in tako naprej. Kako bo s tem? Ali bomo na koncu prepovedali uplačilo gotovine eh, na račune ali naj si to tako predstavljamo? In še eno vprašanje. Kako bi lahko oblikovali sezname um, priporočljivih podjetij, oziroma podjetij, ki dobro ravnajo, ko gre za to, ko, torej ko gre za javne razpise. Hvala lepa. Hvala. Sedaj pa za Romunski državni zbor, gospod Mičeja Grozaru. Eh, grazie, innanzitutto vorrei salutare. Hvala. Najprej želim pozdraviti gospod Solnjo Alfano. Sono, eh, sem poslanec v romunskem parlamentu in eh, sem pripadnik italijanske manjšine v romunskem parlamentu. Naša skupina manjšin eh, je zastopana v romunskem parlamentu od 1992. leta dalje. Želimo vam zagotoviti, da v Romuniji kot novi državi članici Evropske unije, eh, kar zadeva pranje denarja, organiziran kriminal, korupcijo, da so to novi pojavi, eh, mlada eh, romunske demokracije in da smo zelo zainteresirani, da eh, preko sprememb zakonov intenziviramo eh, boj proti tem pojavom. Razen tega smo okrepili tudi sodelovanje z organi iz drugih držav. Moja, drž moja, moja vprašanje je, In vidno, ko eh, če predstavimo Bruslu eh, poročilo MGV-ja, nas vidno kritizirajo. Zato želim vprašati, kako se ocenjujejo naša prizadevanja za odpravo teh pojavov v Evropi. Predvsem prizadevanja v Romuniji. Hvala, gospod Grozarjo. Tudi jaz vas prav prisrčno pozdravljam tu v dvorani. Sedaj pa spet dobi besedo komisarka Malström, ki bo odgovorila na vsa vprašanja. Hvala lepa, eh, gospa predsedojoča. Nekateri ste podali bolj komentarje kot eh, vprašanja in na to smo vzeli na znanje. Hvala lepa in eh, prepričana sem, da bomo lahko nadaljevali za razpravo popovdne. Najprej se obračam na švedsko kolegico. Spregovorili sto, ste o Evropskem tožilstvu. Viviane Reding je pristojna za to področje. Vem pa, da ta hip eh, pripravljamo študijo o presoji vpliva. To bomo dobili kasneje letos, ampak natančnega datuma vam ne morem povedati. Torej, to je v odgovornosti a, eh, kolegice Redingove in a, eh, kot sem že povedala, ne poznam natančnega datuma. Gospa Fajon je spraševala po korupciji. Ta hip pripravljamo poročila, eh, torej vsako uro prebiram osnutke tega poročila. Smo vključili širšo definicijo, tukaj smo vključili tudi zlorabo moči. To uporabljajo tudi Združeni narodi zavedamo, da to počnejo tudi druge inštitucije, omenili ste Transparency International. Ne gre za podvajanje. Mi smo uporabili informacije iz Grekoja, imamo omrežja akademikov, ki so nam tukaj svetovali in tako naprej. In poskušamo zbrati konkretne nasvete se strani teh inštitucij, kaj lahko storimo bolje in pa kako bi lahko stvari delili tudi med državami članicami osredotočamo se seveda tudi na preprečevanje. Nekdo od vas je eh, omenil tudi preprečevanje, omenili ste tudi šole in tako naprej. In vse to so dobri primeri, ki jih bomo eh, poskušali širiti ne bomo podvajali, ampak upam, da bomo lahko pomagali državam članicam na uh, ravni posamečnih držav članic, kako ukrepati bolje, kajti ni ene rešitve, ki bi bila primerna za vse, ampak upam, da bo to primerno orodje in upam, da bomo to lahko objavljali na letni bazi, tako da bomo lahko ocenjevali tudi napredek. Gospa iz Grčije, mislim, da nas je omes zapustila. A, ne tam ste. Torej, gospe iz Grčije povem sledeče. Seveda se zelo zavedamo, s kakšnimi težavami se sooča Grčija, to velja tudi za druge države, kajti um, krčenje proračunov je prizadelo tudi policijo. Evropska unija ne more plačevati policiji v Grčiji in drugih državah, lahko pa seveda pomaga tako, da poskušamo identificirati prioritete za tisti denar, ki je na voljo v neki državi članici, tako da lahko sprožamo pobude in pa uh, ustvarimo povdarke, ki so pomembni za tisto državo članico. In tako bi lahko države, naprimer, dobile boljše predstavo o tem, kako bi lahko dolgoročno potrošile denar. Uh, Gospod Newton Dan se je nanašal tudi na zaupanje in pa na to, da uporabljamo orodje, ki ga imamo sedaj na voljo. V preiskavi lahko uporabite DNK in lahko prosite policijo druge države članice, če imajo ta DNK v svoji bazi podat podatkov. Tako bi lahko identificirali eh, kriminalce v čezmejnem kriminalu. Ampak tega orodja ne uporabljamo dovolj dan današnji in strinjam se z gospodom um, Danom, ni dovolj zaupanja med državami v Evropski uniji in to moramo okrepiti, kajti proti organiziranemu kriminalu se ne moramo boriti posamično. Kajti kriminalci sodelujajo in oni so korak pred nami, zato moramo um, poskušati jim slediti. gospod iz francoskega senata, eh, prisluhnila sem vam in mislim, da bo gospod Giacolini tudi podal svoje pripombe na to. Komisija bo o tem natančneje razmislila. Ta hit nimamo predloga, naprimer v zvezi s prepovedjo plačil v gotovini, ampak gotovo je to nekaj, o čemer bi lahko razmislili in danes popovdne bomo, upam, imeli tudi čas za razpravo o tem tudi kar se tiče seznama podjetij, ki so se dobro vedla in ki spoštujejo pravila, tudi v zvezi z temi seznami imajo države članice gotovo kakšne pripombe in bi lahko tudi izmenjevali izkušnje. Dobro, gospa predsedojoča, to sem si zapisala. Toliko z moje strani in hvala lepa za eh, to priložnost. Spodbujam eh, vas tudi pri vašem delu in želim vam veliko uspeha danes in pa v prihodnje. Hvala. Grazie alla commissaria Cecilia Malmström. Hvala, komisarki Cecilia Malmström. Hvala za to, da nam je posvetila ta dragocen čas in da je bistveno prispevala k izmenjavi mnen med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. Sedaj pa dajem besedo eh, poslancu Jakoliniju, ki je naš poročevalec in on bo predstavil poročilo, ki je bilo sprejeto danes do povdan. Gospod Jakolino, prosim, beseda je vaša. Bene, buon pomeriggio a tutti quanti. Eh, voilà. Li pozdrav vsem, eh, res je, ja danes dopoveden smo sprejeli ta dokument, ki je zelo uh, pomemben in ki je prvi korak v boju proti organiziranemu kriminalu, korupciji in pranju denarja. Eh, torej, to je tudi prvi izdelek našega posebnega odbora. Eh, poročilo je bilo sprejeto s podporo vseh skupin. Eh, poslanci so hoteli danes dokazati, da v boju proti organiziranemu kriminalu, proti mafiji, proti korupciji vlada enoten duh. Vsi smo prepričani, da uh, vse politične sile v parlamentu so prepričane o nujnosti tega boja. Kaj ti ni nobenega dvoma o tem in to je bilo danes že večkrat povedano in z veseljem sem prisluhnil prejšnji razpravi. Samo Močno sodelovanje na področju pravosodja med policijami, ki temelji na zaupanju med državami članicami, omogoča eh, konkretne rezultate, ki si jih želimo doseči. In to je eh, posik v eh, kriminalno premoženje, v nezakonito pridobljeno premoženje. In zato je instrument za plembe zelo pomemben. Pred kratkim smo tu v sosednji dvorani glasovali o tem poročilu, o dosjeju o zaplembi. Zato sem tudi malo prepozno prišel na ta sestanek. Želimo, da eh, se bolj odločno odzvati na eh, nezakonito pridobljeno premoženje in poseči po tem premoženju. To je evropski izziv. Eh, Tu je potrebno odgovorno ravnanje nacionalnih držav, pa tudi bank, naprimer, tudi notarjev, eh, eh, trgovinskih zbornic, naprimer. naprimer, s tem, da tudi prijavljajo dvomljive transakcije. Mogoče je danes že bilo eh, poroč, eh, povedano, da korupcija stane 120 milijard evrov letno v Evropi, eh, več kot 700 milijard po svetu, pranje denarja, tisoč milijard dolarjev vsako leto in sploh ni nobenega dvoma o tem, da gre za vire, ki se otegujejo zakonitemu gospodarstvu. Eh, Z našim dokumentom, ki je politični dokument, želimo seveda ščititi eh, državljane in poštene podjetnike. In zato smo tudi predvideli neke vrste akred, eh, seznam akreditiranih podjetij, ki lahko sodelujejo z javno, z javno upravo. Razen tega smo predvideli tudi seznam podjetij, ki po drugi strani naj ne bi eh, uh, imeli stikov z javno administracijo. Mm, namen je, da se oskladijo zakonodaje držav članic in zato je pomembno uh, pred, si ogledati tudi italijanski model. Italijanski model zato, ker ni drugih avangardnih modelov. Torej, potrebujemo določbo, ki uh, predvideva kaznivo dejanje združevanja z mafijskim vzorcem. Uh, Eh, torej podjetja, ki so obtožen, obsojena eh, korupcije, eh, mafijskega združevanja in tako naprej, ta podjetja ne smejo potem eh, sodelovati pri različnih eh, razpisih v drugih državah, vendar smo šli še dlje pri eh, definiciji korupcije in pranja denarja. Torej, eh, gre za pranje, lastno pranje denarja. To je predvideno samo v nekaterih državah, v Franciji in v Belgiji. In razen tega smo predvideli tudi uh, uh, s, uh, kaznovanje uh, Če gre za ponarejanje bilanc, naprimer, potem tudi za druge premoženske vrednosti, ne samo za, za denar. Um, vemo, da vs, vsi ti pojavi uh, zelo negativno vplivajo na gospodarski razvoj, potem tudi um, nezakonite stave, potem um, igre na srečo, če um, se te igre igrajo z denarjem eh, pridobljenim na nezakonit način, potem tudi dogovarjanje o izidih eh, pri športnih tekmovanjih, tako imenovani match fixing. Torej, ko se neka zdrava konkurenca med dvema ekipama, ki naj bi korektno tekmovali, ko ta tekma eh, se pretvori v nekaj povsem drugega, ko iz tega postane nekaj povsem nekorektnega zaradi zavestnega delovanja nekaterih subjektov, katerih namen je, da eh, dobijo dobiček iz stav, iz nezakonitih stav. Torej gre za eh, manipulacije v športu, potem tudi za nezakonito igralništvo in tako naprej. In vse, kar je kar lahko spreminja rezultat eh, neke normalne tekme. Vendar seveda smo se ukvarjali konkretno tudi s časovnico. Predvideli smo jasno časovnico, predvsem za kazniva dejanja, ki so čezmejnega značaja in za te predvidevamo nove preiskovalne metode. Naprimer, kar zadeva kibernetski kriminal, kibernetsko kriminaliteto, potem Eh, eh, vloga bank. Zdilo se nam je zelo pomembno, da iz dvojčka, ki smo ga pred kratkim sprijeli v Evropskem parlamentu, tudi mnoge države članice so sprijele zakonodaje o dobrem upravljanju in to velja predvsem za banke. Potem sledljivost finančnih tokov. To je bistven element pri boju proti pranju denarja. Treba je predvsem tudi vzgajati politične stranke. E, torej, tu moramo biti jasni, gospa Fajon je to tudi omenila, omenila da je prišlo do določenih obsodb v preteklosti zaradi korupcije in da naj bi te osebe vsaj pet, pet let bile izključene iz tega, da dobijo eh, funkcije v vladi eh, ali tudi na evropski ravni. V zadnjih eh, dneh smo s kolegico Alfani in drugimi bili v Washingtonu, kajti mislimo, da je pravosodno sodelovanje s tretjimi državami eh, bistvenega pomena za uspešen boj, predvsem boju, eh, za uspešen boj proti trgovini z drogami, eh, ki se je smrt po svetu. In vsi poznamo ta pojav, ampak ne gre samo za uh, trgovino z drogami, temveč tudi z ljudmi in z organi. In to uh, se. To Um, prizadene pogosto mlade ljudi, um, ki brez spremstva odidejo od doma in se njihovi, uh, njihove sledine, ki izgubijo na tem svetu. Junija bo to poročilo potem sprejeto na plenarnem zasedanju in do oktobra bomo eh, predvideli tisti inštrument za boj proti organiziranemu kriminalu, ki naj bi bil definitivnega značaja. Torej, predvided, predvidene bodo predvsem tudi določbe iz pravosodja. Želimo um, uh, okrepiti sodelovanje z Eurojustom, Europolom, potem med uradniki iz, eh, za kazenski pregon. Potem želimo si Evropsko državno tožilstvo, ki naj bi bilo sloko, ampak ki naj da tudi impuls pravosodnim organom in polic, policiji pri boju proti organiziranemu kriminalu čezmejnega značaja. To, drage kolegice in kolegi, je to, s čimer se ukvarjamo. Z Lizbonsko pogodbo je sodelovanje ne samo na področju pravosodja, temveč na, pod, na parlamentarnem področju postala bistvena v procesih odločanja in političnih procesih. Evropski parlament je med prednostnimi nalogami čisto zgoraj eh, zapisal boj proti eh, eh, kriminalnim sistemom. Vsega tega se moramo zavedati. Želimo tu intenzivno sodelovati, želimo predvsem tudi birokratske poenostavitve, kajti birokracija je pogosto povezana tudi s korupcijo. Zato eh, pomeni posodobitev javne uprave eh, zmanjšanje upravnega bremena za podjetja. Tako bi zaključil to kratek, ta kratek prispevek in tudi pri nadalje, nadaljnem delu upam, da se bodo vsi zavedali odgovornosti na tem področju. Prepričan sem, da bo komisarka Malmström, pa tudi komisarka Reding, da bo da storili vse, da bodo uresničena priporočila iz eh, dokončnega dokumenta, ki bo sprejet oktobra eh, in da bodo, sprejeli, eh, da bodo pripravljeni tudi osnutki zakonodaje za tista področja, ki smo jih predvideli v poročilu. Hvala, gospod Jakolino. Sedaj pa gre za res v tej razpravi. E, pet minut. Torej, Eh, to je bil sedaj splošen uvod, sedaj pa uvod v področje organiziranega kriminala. Eh, in prosim predstavnike nacionalnih parlamentov, da izpolnijo modro, modri karton. In, in konkreto jo avevo elaborat. Eh, torej, pripravil sem. Um,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 nezakonito pridobljeno premoženje, torej gre za zaplembo in zasik, tudi preventivno zaplembo. Vem, da nekatere države članice mogoče ne bodo eh, se strinjali s tem, vendar menimo, da je preventivna zaplemba tako na eh, civilno pravnem eh, področju, kot tudi kazensko pravnem področju, da je to lahko bistven element v boju proti mafiji. Torej, zaplemba in preventivna zaplemba. Potem drugi bistven element, ki smo ga pri tem eh, eh, ugotovili, je eh, zapor, torej eh, pravi zapor, pri čemer tu ne gre za maščevanje, ampak mafic in to imamo eh, izkušnje v nekaterih državah, deloma nadaljujejo eh, z izdajanjem ukazov, tudi iz eh, zaporov. In zato je treba to preprečiti. Ta odnos med eh, vodjem, mafijskim vodjem in sodelavci. Torej, strok zapor služi predvsem prikenitvi teh odnosov. Seveda je treba eh, kljub temu spoštovati dostojanstvo ljudi, ampak treba je prekiniti njihove zveze z zunanjim svetom. Potem tretji vidik, ki pa ni nič manj pomemben kot zaplemba in zasek, eh, je in tudi je to, da predvidimo v vseh državah članicah, da bi uh, imeli kaznivo dejanje uh, združevanja po mafijskem vzorcu v vseh zakonodajah, kajti um, izvršljivost takih zakonskih določb in sodb je pogosto povezana s tem, ali obstaja v kazenski zakonodaji definicija takega kaznivega dejanja ali ne. Torej, ti trije elementi so zelo pomembni. Ob tem smo se ukvarjali tudi z organiziranim kriminalom, ki je povezan z goljofijami in z davčnimi utajami. E, davčne goljofije in utaje Eh, so tudi en tretji krok pranja denarja, to bi tako lahko eh, eh, poimenovali. Ampak torej, prihodki deloma prihajajo ravno iz tega vira. Potem usklajevanje zakonodaje, to je evropski in svetovni izziv. 360 Eh, kriminalnih združb deluje v Evropi. Te podatke smo dobili v zadnjih dneh iz Europol, Europola, oziroma 3600 hudodelskih združb, ki so še posebej sposobni eh, pri trgovanju z ljudmi eh, ali ki tudi Eh, zelo prilagajajo svoje načine trgovanja z drugami, pač glede na okoliščine. Torej, ampak takih primerov je še in še. E, torej, to so teme, ki nas, e, e, s katerimi se ukvarjamo. Tu potrebujemo jasen okvir in tu potrebujemo močno politiko in odločno politiko, ki bo zagotovila e, zdravo delovanje gospodarstva in ki bo nam dala najučinkovitejše tehnologije za boj proti eh, tem pojavom, tudi kibernetski kriminal, kriminalitete in tako naprej. Europol je seveda središče tega boja in tudi to je pomemben gradnik v tem boju proti eh, eh, v boju proti um, organiziranem kriminalu in tako naprej. Potem eh, vprašanje um, tako imenovanih žvižgačev. Tudi to je nekaj, kar nam lahko pomaga v boju proti mafiji in veliko drugih stvari še. Hvala, gospod Jakolino. Da bi ta naša razprava postala bolj dinamična, bom prosila kolegice in kolege, predvsem španskega parlamenta, da nam povejo, kako eh, eh, ocenjujejo zapore v Španiji. Ali ste mirni, da zaporniki v vaših zaporih nimajo možnosti, da bi nadaljevali stiki z eh, zunanjim svetom, ali se vam zdi, da je potrebno eh, uvesti režim strogega zapora, o katerem je govoril gospod Jakolini, ki ni eh, režim mučenja, temveč strogega zapora, ki naj eh, omogoči, da eh, oziroma ki naj onemog ki ne omogoči zapornikom, da imajo navadne stike sicer z družinskimi člani, ampak eh, da se prepreči, da bi um, dajali ukaze še naprej navzven. No Nikaduan iz eh, švedske eh, državnega zbora je na vrsti prva. Eh, Najlepša hvala. Na švedskem imamo sodelovanje med različnimi organi, ki so odgovorni za koordinacijo v boju proti kriminalu. In to je zelo pomembno. Deset organov že nekaj let dela skupaj na Združeni nacionalni fronti proti uh, kriminalnim združbam. In ta koordinacija je zelo široka. Ne gre samo za pravosodne organe, ki so odgovorni za to delo, ampak za celotno kombinacijo različnih organov. In to je uspešen pristop. Različni Eh, različne vrste kazenskih dejanj, pogosto zadevajo eh, davčne oaze, eh, potem iskanje lukn v zakonu in tako naprej. In ti organi so skupaj poiskali nek skupen pristop, ki se širi tudi na lokalne organe in regionalne oblasti. In na ta način imamo res nek dober splošni pristop, ki pokriva eh, veliko področji in to vodi v boljše sodelovanje in pa tudi v boljše rezultate. Veliko smo danes govorili o sodelovanju in želela sem dati primer dobrega sodelovanja. Hvala. Hvala. Sedaj pa dobijo besedo španski kolegi in pričakujem si tudi odgovor na moje vprašanje. Pozdravljeni najprej želim čestitati za ta odbor, za ustanovitev tega odbora in pa tudi za organizacijo takega sestanka, kjer se pogovarjamo o stvarih, ki so resnično pomene za državljane. Evropa je v zelo pomembnem trenutku, pomembni situaciji in evropske institucije morajo pokazati svojo občutljivost na, za teme, ki skrbijo državljane. Zato moramo dati odgovor in to zelo hitro na vprašanje organiziranega kriminala, pranja denarja in korupcije. Eh, kar se tiče vašega konkretnega vprašanja, naj povem, da se vsi strinjamo, da se je treba nujno boriti proti organiziranemu kriminalu, pranju denarja in korupciji. V Evropi pa je še bolj pomembno imeti jamstva, ki uh, so neka osnova za našo pravosodno kulturo. Treba je prekiniti stike med vodji kriminalnih združb in zunanim svetom. In eh, zato je treba zagotoviti Eh, ustrezna ejanstva. Hkrati pa imamo tudi tradicijo, da se tem ljudem zagotavlja nek uh, uh, status oziroma neke pravice znotraj uh, zaporov. Uh, pri nas je tako, da dobro nadzorujemo uh, zapore in uh, da zaporniki uh, takega tipa ne morejo imeti uh, mobilnih telefonov.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 Hvala. Evropa je postala velik in privlačen trg za vsakršne dejavnosti, tudi za organiziran dejavnost in organiziran kriminal, morda še posebej za trgovanje z drogami. To pa vodi tudi v razvoj vseh procesov, ki ste jih danes predstavili. Po drugi strani smo sprejeli določene ukrepe za boj proti tovrstnim dejavnostim. In ti ukrepi bi morali postati bolj učinkoviti. Sam sem inženir in verjamem, da bi morali določene elemente izboljšati s tem, da bi vključili konkretne številke. Po mojem mnenju kriminalne dejavnosti, ko te presegajo tri odstotke vključenih eh, državljanov, to že pomeni, da pravosodje in pa policija ne uporabljata dobro tradicionalnih eh, metod pravosodnega sistema. Takrat potrebujemo intervencije in druge ukrepe druge vrste intervencij, ki presegajo te tradicionalne metode. Evropska unija je zato uvedla postopke in to izmerljive postopke, s katerimi ukrepa in uh, intervenira v delovanje eh, različnih eh, držav in njihovih sistemov, naprimer tudi v proračunske sisteme. Če je javni dolg eh, več kot 60 odstotkov, potem se to državo začne opazovati. Moj zaključek je zato naslednji. Ko se borimo proti kriminalnim dejavnostim, bi morda tudi morali zagotoviti, da ko se preseže določena raven, prek katere država članica ne more več sama ukrepati proti tem pojavom, iz kakršnih koli razlogov, ne zaradi malomarnosti ali česar koli, eh, morda zato, ker obstajajo eh, kriminalne poti, ki prečkajo to državo, morda bi morali v takem primeru zagotoviti določene kazenske postopke, ki bi državi pomagale, eh, da se bolj učinkovito bori proti tem kriminalnim pojavom. Hvala. Hvala. Sedaj pa gospod Jakolino, ki bo odgovoril na vprašanja. Bom zelo kratek. Eh, v zvezi s tem, s tem, kar je povedala švedska kolegica, govorila je o eh, tej koordinaciji in to je pravzaprav že pozitivna izkušnja eh, na švedskem. In seveda eh, smo hm, zelo naklonjeni takim kooperacijam. Eh, vedno več je čezmejnega delovanja mafij in tudi drugih eh, čezmejnih kaznivih dejanj in zato je to sodelovanje tako potrebno, kar zadeva eh, Eh, španskega kolega. On je bil pravzaprav proti eh, strogemu nad, eh, zaporu. Lahko bi eh, povzeli to, kar smo rekli ravno kar. Ne samo v Italiji, mislim, da tudi v Španiji so mafijske vodje, ki so nadaljevali svoje delo eh, in so še naprej dajali ukaze iz zapora. To vemo. Eh, Zato potrebujemo bolj napredno zakonodajo, e, moramo seveda pri tem e, varovati osebnost in tudi dostojanstvo posameznika, vendar moramo predvideti, e, da se zelo omejeno in strogo uporabijo določene določbe, torej v določenem časovnem okviru samo. Potem tudi eh, poljski kolega je govoril o pravosodnem sodelovanju, potem tudi o tri odstotnem pragu, eh, nad katerim ima delovanje vododelskih družb eh, katastrofalen učinek za, druž, za družbe, za cele družbe, pa polnoma se strinjamo z vami in smo prepričani, da je treba spoštovati politični primat eh, pri sprejemanju ustreznih eh, določb. To, tega se seveda držimo. Prepričani smo, da um, lahko pri tem računamo tudi na vašo podporo. Ehm, Hvala, gospod Jokolino. Mogoče še nekaj Eh, v zvezi s kolegi španskega eh, parlamenta. Jaz sem postavila to vprašanje zato, ker je pred enim letom, lani torej, v zaporu Valdemoro v Madridu bil aretiran mafic iz Ndrangete in on je od tam lahko nadaljeval stike ne samo z mrežo kriminalnih sodelavcev, temveč v madridskem zaporu je užival določene ugodnosti. Imel je naprimer mobilni telefon in s tem mobilnim telefonom je naročal umore, celo trgovino z drugami. E, eh, preiskava lansko leto je vse to pokazala. Zato sem rekla, da bi bilo dobro, če se to prepriči, kajti to so, oni imajo veliko denarja uh, in zato mora biti naš signal zelo močan in jasen. Pa še nekaj eh, v zvezi s špansko policijo. Operacija Java je lani privedla do aretacije 79 oseb, eh, ki so povezane z rusko mafijo eh, med Barcelono in Madridom, gre za droge za strelno orožje. Španska policija je retirala tudi storilce, so storilce v Avstriji in v Nemčiji. Pred nekaj leti v Belgiji je v Belgiji Ndrangeta v manj kot dveh urah več, oprala več milijard evrov. Eh, in sicer tu v četrti ob, na obrobju Brusla. Zakaj vam navajam te primere? Zato, ker želim izvedeti vaše mnenje o tem. Torej, zdelo se nam je, da ko smo s kolegi študirali vse te stvari, ko smo razpravljali o tem, uh, kakšni instrumenti bi bili najbolj primirni za uporabo. Takrat smo se zavedli naslednje stvari. Kol, Poljski kolega se mi zdi, je rekel, da je težko uskladiti, harmonizirati eh, pravosodne sisteme vseh držav, kajti imamo 27 držav, kmalo nas bo 28, vsak, vsaka država ima svoj pravni sistem, posamezne občutljivosti, različni način percepcije Eh, kriminalnih dejavnosti in tako naprej. Tudi državljani različno zaznavajo te pojave. Ta percepcija je v Italiji mogoče drugačna kot eh, v, na uh, nizozemskem. Vendar pri tem podcenjujemo, da je uh, pristanišče v Rotterdamu med glavnimi terminali za uh, trgovino s kokainom in z drugimi drugami. Torej, ko smo razpravljali eh, o teh stvarih, smo, se, smo ugotovili, da smo predolgo eh, upoštevali samo nacionalne meje. Vsaka država članica je na osnovi svojih občutljivosti izdelala nek načrt boja proti tem pojavom. Eh, vendar, Imamo veliko podatkov na voljo in to vodi tudi do zavedanja o tem problemu. Nekaj teh podatkov sem že navedla. Na osnovi izkušenj, na osnovi lastnih eh, nabad, običajev, seveda ostajamo pri <laughs> tako rekoč nacionalnih prepričanjih, ampak organiziran krim se je zakoreninil v vseh državah in se je tudi razširil v vseh državah in se je perfektno vključil v družbe vseh držav torej je udrl v socialno tkivo in gospodarsko tkivo vsih držav. Bill Newton Dan je prej povedal, da se mu zdi, da nekateri nacionalni parlamenti se nočejo ukvarjati s temi vidiki, e, nočejo zastrašiti javnega mnenja, da tega ne čutijo kot grožnjo. In ugotovil je, da pogosto nekateri nacionalni parlamenti se mogoče bojijo povedati lastnim državljanom, da je vidik, to je lahko gospodarski vidik, vidik varnosti ali tudi svobode in demokracije, ki je v veliki nevarnosti. Naprimer v današnjem poročilu, poročilu, ki smo ga danes sprejeli, smo poskusili eh, eh, om, eh, obravnavati tudi problem politike v zvezi s korupcijo. To, tega nekako ne smemo podceniti. Mogoče se nam je predolgo zdelo samoumevno, da politika lahko avtonomno spreme nek kodeks ravnanja, etični kodeks in da, je, da ni potrebno, da če je nekdo obsojen, ne more biti kandidat in izvoljen. Ampak to ni samo omilno, kajti tudi v Evropskem parlamentu na to gledamo širše in smo tudi ugotovili, da v nekaterih državah že pri zadnjih evropskih volitvah 2009, torej v nekaterih državah, so, je bilo dovoljeno, da kandidirajo in so izvoljeni poslanci, ki so bili obsojeni, tudi težje obsodbe so bile vmes. Torej, pomembno je, da malo bolj razmislimo o tem, ali je treba preseči določena prepričanja, tudi določene ideološke okvire in na to gledati malo širše. E, soočamo se s to realnostjo, e, prejšnji teden smo se pogovarjali tudi s predstavniki FBI-ja in um, uh, hudodelska združenja e, s korupcijo in pranjem denarja napadajo evropsko gospodarstvo. In to je lahko tudi smrtni udarec za naše države, ki so tako in tako že v zelo uh, hudi gospodarski krizi. Eh, ki zahteva varčevanje in tako naprej. Govorili smo o korupciji. Korupcija v Evropi in ta podatek je prej eh, podcenjen, torej 120 milijard evrov na leto, ampak dejanska vsota je verjetno veliko višja. Od teh 120 milijard je polovica, 60 milijard, eh, iz nezakonito pridobljenega premoženja v Italiji. Polovica od teh 120 milijard pade na Italijo. Potem imamo še en podatek, pri katerem ne, nimamo tako natančnih eh, indikacij, naprimer pranje denarja. Ne vemo natančno, koliko stanje pranje denarja evropsko gospodarstvo, ampak imeli smo različne javne posvite v tem letu in ugotovili smo, da ni nujno iti ven iz Evropske unije, da bi našli davčne oaze. Evropska unija je polna takih eh, davčnih oaz in zato bi bilo mogoče eh, Močno, eh, torej treba je udariti po tej, teh mafijskih združenih, drangeta v Italiji, eh, ki pa je tudi v Nemčiji, na nizozemskem in tako naprej. Potem ruska mafija, ki deluje na mačarskem. FBI že pet let ima delovno skupino, ki deluje v Budimpešti. Potem japonska mafija, Torej, mi smo napravili zelo temeljit screening, hoteli smo izvedeti konkretne številke. E, torej, e, sodelovali smo z policijskimi in pravosodnimi organi povsod po svetu, tako da smo res ugotovili, da je pomembno imeti enotno strategijo za boj proti organiziranemu kriminalu. In tu je potrebna pomoč držav članic. In zato je treba uskladiti tudi posamezne pravosodne sisteme. Samo, če bomo skupaj se zavedali tega problema, kajti nobena država ni uh, izločena iz tega, nobeni ni prihranjeno, moramo uh, izkoristiti tudi prepričanje uh, mislim, nekateri, v nekaterih državah mogoče menijo, da tega problema ni, ampak temu ni tako. Mafijske skupnosti so e, zapolnile številne vrzeli, ki so bile v naših družbah in to je, proti temu se je treba boriti. Torej, potrebujemo še bolj tesno sodelovanje, to sem hotela povedati. In, um, ne vem, ali bomo imeli še eh, možnost eh, sodelovati o, tem, o tej temi z nacionalnimi parlamenti in mislim, da je današnji sestanek zelo pomemben. Prepričani smo, da eh, bi se to, eh, kar se je zgodilo v Španiji, lahko zgodilo tudi pri nas in zato potrebujemo strožji zapor. Sedaj pa drugi. Eh, Filipa Nil, ki se bo ukvarjal s korupcijo. In tudi sedaj dajem besedo najprej eh, poročevalcu, pet minut in potem takoj razprava, gospod Jakolino. Eh, no, kar zadeva korupcijo, eh, smo ja malo že poudarili, iz kakšnih razlogov smo obravnavali to temo. Eh, torej, da se ne ukvarjamo samo z organiziranim kriminalom, temveč tudi s korupcijo in pranjem denarja. Bili smo mnenja, da eh, je obramba zakonitega gospodarstva eh, tima in da je to treba ščititi tudi napram javni upravi, ki je pogosto invazivna, kjer imamo preven, eh, pluralnost preventivnih odobritev. Včasih je zelo težko eh, priti do nekega eh, dokončnega dovoljenja. Pogosto vse zelo dolgo melje in vse je vključena korupcija. Pojav korupcije odvrača od naložb. Tam, kjer je gostost kriminala povezana s korupcijo največja, so naložbe iz tretjih držav ali iz drugih držav, naj, so te naložbe najnižje. E, in v času velike krize korupcija spodkopava e, verodostojnost inštitucij in Eh, ne omogoča okrevanja gospodarstva. Vi ste izvoljeni v vaših državah in zato zastopate tudi interese skupnosti, skupin, ki ste v, so vas tja izvolile. Varnost, blaginja Eh, državljanov je odvisna tudi od učinkovitega delovanja administrativnega aparata. Kaj je korupcija? To je neke vrste eh, eh, nakup javnega akta. Torej, da se neka ugodnost odobri za to, da dobiš neko dovoljenje z določenimi značilnostmi. In eh, preprečiti korupcijo pomeni tudi bolje izbirati funkcionarje in uradnike. In isto velja tudi za izbor tistih, ki odločajo v politiki. Korupcija veliko stane, povedali smo že koliko, e, pogosto e, gre za čezmejne pojave. Eh, predvideli smo stroge sankcije, v nekaterih državah so takšne že predvidene, tudi napram funkcionarjem in eh, političnim voditeljem. Potem gre tudi za javne razpise. Treba je izključiti iz sodelovanja v javnih razpisih eh, podjetja, ki so obtožena mafijskega združevanja ali korupcije. Potem treba je uporabiti vsa razpoložljiva pravna sredstva, da se prepreči korupcija. Korupcija obstaja tako eh, na javnem področju, kot tudi na zasebnem področju, naprimer pri bankah, pri odobritvi posojila ali pri uporabi Eh, sredstev skupnosti, ki se pogosto uporabijo na goljofiv način, do katerih se pride na goljofiv način. Tudi tu poznamo konkretne primere korupcije. Zahtevamo, da bi Evropska unija se kot polnopravna članica vključila v Greko, eh, ki je organ za boj proti korupciji. Potem predvideli smo specifične programe za spodbujanje eh, znanja med funkcionarji in tudi med politiki o tem pojavu. Eh, tu gre seveda za načela, ki so nam pri srcu, torej gre seveda tudi za sorazmernost in, propor, in eh, subsidiarnost pri obravnavi tega vprašanja. Vendar korupcija je pogosto tudi čezmejno kaznivo dejanje in zato je za učinkovit boj potrebna skladnost in veliko in temeljite intenzivno policijsko in pravosodno sodelovanje. Seveda gre tudi za zaupanje med državami članicami. Tudi to zaupanje je potrebno vzpostaviti tudi pri državljanih, kajti državljani eh, imajo pogosto težave z javno eh, Eh, upravo. Eurobarometer je pred nekaj, dnevi, pred nekaj meseci ugotovil v zvezi z letom 2012, da tri od štirje evropskih državljanov so zaskrbljeni uh, zaradi korupcije. Torej, tudi korupcija je čisto na vrhu prioritet eh, političnega delovanja Evropskega parlamenta komisija je o tem sprejela sporočilo pred nekaj tedni. Mi smo se odločno lotili tega pojava eh, s tem poročilom in z delom v odboru in ta konstruktivn pristop, o tem smo prepričani, nam lahko da nove spodbude za razmislek. Eh, in to nam bo pomagalo tudi pri oblikovanju končnega besedila. Hvala, gospod Jakolino. Za hrvaški parlament, gospod eh, Krigar Jozip. Zahvaljujem se poštovani. Hvala, gospod in gospodje. Želim predvsem podpreti nekatere pobude, ki kažejo, da je potrebno se bolj povezovati na evropski ravni torej ali gre za evropsko eh, javno tožilstvo ali tudi za monitoring, ki ima zelo pozitivne posledice. Monitoring eh, spodbuja javnost, medije eh, in eh, javne organe, da se lotijo pojava korupcije. Tu eh, je možno uporabiti seveda tudi izkušnje Svetovne banke, Transparency International eh, in tako naprej. Druga stvar, ki jo želim povdariti, je dejstvo, da je Hrvaška Eh, zelo aktivna v boju proti korupciji in eh, parlament je tudi potrdil naš uspeh in Evropska unija. Želim povdariti predvsem dve stvari. Najbolj pomembno je dejstvo, da eh, je bilo veliko pravnih postopkov in tudi obsod predvsem državnih funkcionarjev. To je bilo sporočilo ne samo uh, tujini, temveč tudi lastni javnosti, da se korupcija ne sme splačati. Razen tega, eh, torej sicer Eh, so nekateri postopki bili tudi eh, razmeroma dolgi. Eh, želim pa udariti, in to je bilo povedano tudi že danes, treba je predvsem se bolj poslužiti preventivnih ukrepov. Naprimer, pri tem mislim na financiranje političnih strank, potem deklaracijo nepremečnin in tako naprej. Korupcija je tako kot malarija. Malarijo ne propriči s tim da ubiješ posameznega komarja, temveč da izsušiš močvirje. Hvala. Sedaj pa za avstrijsko, eh, eh, avstrijski državni zbor, gospod Franz Perer. Hvala lepa. Tudi v Avstriji smo se v, v preteklih letih borili proti korupciji in avstrijski parlament je uvedel a, protikorupcijski zakon, ki je eden najostrejših. Imamo posebno toživstvo za korupcijo in izkušnje kažejo sledeče. Ureditev sivih con bi bila lahko model za to, kako bi se učinkoviteje borili proti korupciji tukaj, oziroma kronske priče so najboljši model. Preglednost je tudi pomembna pri uh, vseh um, javnih naročilih, kajti preglednost preprečuje korupcijo. Avstrija je uh, na lestvici uh, Transparency, uh, Transparency International uh, zdrsnila navzdor za eno mesto. Moje vprašanje je, ali je možno uvesti ureditev s kronskimi pričami tudi v Evropi. Hvala. Eh, Hvala lepa. Sedaj pa Žuav Lobo za portugalski parlament. Pozdravljeni, rad bi pozdravil tukaj vse prisotne. In eh, rad bi tudi povedal, da je portugalski parlament tudi sprejel ukrepe, ki so bili tukaj predlagani. Naprimer, ustvarili smo eh, baze podatkov eh, glede bank in pa dejavnosti na trgu. Želim pa povedati še naslednje. škoda, ki jo povzročajo te eh, nezakonite dejavnosti, je resnično ogromna. Eh, nujno je treba sprejeti izjemne ukrepe. Eh, sam spremljam poročila, ki jih pripravljajo evropske institucije, še posebej komisija. In želimo se skupaj z vami boriti proti korupciji. Želimo zaščititi tudi tistega, ki uh, opozori na korupcijo.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 treba bilo razmisliti o tem in uh, to še posebej upoštevati v teh izjemnih okoliščinah. Hvala. Hvala. Zdaj pa gospod Jan Rulejski iz Polskega parlamenta. E, Hvala. E, oprostite, tokrat se zadnjič oglašam. Želim pohvaliti gospoda Jakolina, ker je predstavil vse najbolj zapletene probleme. Eh, korupcija je vsekakor eden takih problemov in težko jo je meriti, težko eh, jo je zaznati in otipati. Kaj ti tukaj ne gre samo za samo dejavnost, ampak za proces, ki poteka kar nekaj časa. Hvala, ker ste izpostavili to tako pomembno temo. Eh, to ni pomembno samo za javne organe oziroma za odnos med njimi in pa uh, zasebniki, ko gre za dostop do uh, finančnih uh, vidikov. Spomniti se moramo tudi na korupcijo v zasebnem sektorju. Tukaj govorim naprimer o investicijah na polskem. Komisija je pred kratkim omenjala uh, to temo na politični sceni na polskem je korupcija zelo razširjena. Imam vprašanje. Eh, povabili ste nas na koktejl in eh, morda bom moral to potem prijaviti na polskem, ko se vrnem nazaj domov, kajti imamo zelo stroga pravila zaradi korupcije. Eh, Vsekakor se bom tega koktejla udeležil, tudi če bo potem to treba prijaviti. Ko gre za postkomunistične države, naj povem, da smo na Polskem uh, eh, odpravili komunizem. Še vedno pa imamo določene sledi komunizma in pa postkomunistično dediščino. In imamo glagol ki pomeni eh, nekaj takega kot eh, dogovoriti se. Eh, in ta glagol je bil zelo pogosto uporabljen v komunističnem sistemu, kajti državljani so takrat morali si urediti različne stvari, mesto v vrtu, v šoli in tako naprej. In ta mentaliteta še vedno obstaja. obstaja uh, določena stopna sprejemanja manjše korupcije oziroma blažje korupcije. Naprimer, nek delodajalec se odloči, da bo zaposlil invalidno osebo, eh, vendar pa. Eh, ta delodajalec nima dovolj denarja in potem pridobi dodaten denar za to, da zaposli to uh, invalidno osebo. Uh, tukaj se je ta delodajalec na nek način znašel in ljudje to sprejemajo. Komisarka je omenila raziskavo v zvezi s korupcijo pa me zanima, eh, kakšna je metodologija in kako se definira korupcija. Hvala. Hvala. Sedaj pa takoj dobi besedo gospod Jakolino, ki bo odgovoril na vprašanja. Prvo vprašanje oziroma pripomba hrvaškega kolega tudi kar zadeva dolžino postopkov, ko je govoril o postopkih, je verjetno menil administrativne postopke. No, tu se popolnoma strinjam, da jih je treba skrajšati in da je treba hitro odgovoriti državljanom. Če pa je Če pa gre za dolžino postopkov, ki naj bi se skrajšale na račun prava, pravosodja, eh, to seveda ni možno. Zato smo predvideli tudi določbo v poročilu, ki eh, povezuje eh, kazn, višino kazni tudi z dolžino postopka. Torej, vprašanje dolžine dolžine postopkov je v nekaterih državah zelo aktualno, v drugih to ni tak velik problem, ampak to lahko res eh, ustvari neke vrste močvirje. Hrvaški kolega je govoril o tem močvirju, ki lahko poslabšajo ta odnos med javno administracijo in državljani, namesto da bi prišlo do večjega sodelovanja. Ne poznamo avstrijskega zakona, s katero je bil v, um, uveljavljen poseben, posebno tožilstvo, verjetno proti korupciji. S tem se je verjetno povečala tudi um, um, um, zaznava tega problema, torej, da se bolj zavedate tega problema in nekaj podobnega bi bilo treba uveljaviti na evropski ravni. V Evropski uniji evropska pogodba predvideva evropsko javno tožilstvo, ki naj bi obravnavalo čezmejna kazniva dejanja in uh, huda kazniva dejanja, kot je korupcija. Potem odgovor uh, portugalskemu kolegu bo dala predsednica odbora gospa Alfano. Eh, ona bo lahko bolj precizno odgovorila. Uh, kar zadeva polskega kolega, pa naslednje. Povsem uh, upravičeno ste povedali nekaj, kar se je nanašalo na mene, ampak nekaj se je nanašalo na predsednico odbora, nekaj pa tudi na gospod komisarko. Uh, torej, ta eh, mobilen cilj, proces je začel, vendar potreben bo določen čas. Uh, Ne, mi seveda ne smemo dobiti daril, ki so večje kot 150 evrov. Koktel je se mi zdi še v okviru. Tako vi, kot tudi mi, smemo na ta koktel. To je pod uh, pragom, uh, ki uh, definira korupcijo. Ampak uh, z vsem ker se vedno bolj zahteva sankcioniranje uradnikov, funkcionarjev in tako naprej. To vodi tudi do tega, da tudi tisti, ki resno delajo, se enačijo z drugimi. To pa naj ne bi bilo tako. Allora, dunque, ris- <laughs> ehm, comincio dal... Eh, Začelabom s kolegom Ruliskim, ki me je vprašal, ali so te ocene eh, komisarke Malmström glede boja proti korupciji, ali temeljijo na temeljiti študiji. In na osnovi kakšnih kriterijev je bila pripravljena ta študija? Svežen, ki je bil pripravljen lani strani komisarke Malstrom o korupciji, moram reči, da se mi je to zdelo zelo ambiciozno. Ko, je, ko komisija pripravi svoje predloge, eh, potem jih parlament obravnava z majhno zakasnitvijo, eh, včasih je predtem že prišlo do določene medijacije, eh, in to potem vpliva na končen rezultat. K, uh, mi smo uh, ta predlog ocenili kot zelo ambiciozen predlog, ampak komisarka je rekla, da bodo poleti predstavila poročilo o boju proti korupciji. Mi sedaj eh, čakamo na to poročilo gospi Majstrom, tako da bomo imeli prvo oceno in da bomo lahko storili prvi nadaljni korak. Torej, Lani je bil v parlamentu predstavljen ta svežen v boju, boja proti korupciji in sedaj naj bi eh, bil, bilo predloženo do poleti prvo poročilo, konkretno poročilo. Potem to, kar je povedal gospod Lobo o Pols, o portugalskem parlamentu govoril je o obveznosti mavka omerta. Ali bi lahko malo to ponovili, kar ste rekli? Hvala. Skušal bom eh, stvari še malo pojasniti. Tukaj govorimo o gospodarskih kaznjivih dejanjih. In po mojem mnenju, način, na katerega ukrepamo, tve, na tem, eh, s tem tvegamo, da bomo uničili osnovo našega notranjega trga. Kolikor vem iz poročil, ki sem jih prebral strani Evropske komisije, se uh, predvideva, da bomo zaščitili ne samo tistega, ki prijavi neko kaznivo dejanje, ampak uh, gre tudi za tiste, ki um, predstavijo oziroma zagotovijo kakšno informacijo. Sam pa sprašujem naslednje, kako lahko tukaj dosežemo ravnoteže, tako da bomo zaščitili Evropsko unijo in notranji trg, kako lahko tukaj najdemo ravnotežje med obveznostjo, da zaščitimo nekoga, ki zagotovi informacije in ki nekaj prijavi in pa dejstvom, da tisti, ki to prijavi, lahko eh, dobi neko kazen. Kako lahko to uskladimo z eh, človekovimi in temeljnimi pravicami? Kako bomo to naredili na način, da bo v korist naše družbe. To je izziv za nas vse. Hvala. Perfetto. Allora. No, to je bilo zdaj razumljivo. Najprej moramo razlikovati med posameznimi kategorijami, eh, ki smo jih želeli vključiti v to poročilo in tudi v delo odbora. Ta precizacija je pomembna, ko smo se zavedeli, da določena terminologija ima določen pomen v posamezni državi eh, in lahko pride do tudi zmede. Torej, treba razlikovati med eh, eh, prijaviteljem in kolaboraterjem in sodelavcem. Torej, ta, ki sodeluje, je tisti, ki je del te kriminalne uh, z družbe in se potem pokesa in se odloči, da bo sodelal, sodeloval s eh, pravosodnimi ali policijskimi organi. In v nekaterih državah se to sodelovanje tudi nagradi. V nekaterih državah so zato tudi zakonski, zakonske določbe predvidene. Potem pa je druga stvar pri javitelji. O, oziroma, priče eh, so nekaj drugega kot sodelavci. Priča ni nekdo, ki je sodeloval v hudodelski združbi, temveč ki je enostavno za nekaj zvedel. Ali v nekaterih državah je ta prijavitelj oseba, ki um, deluje na področju, ki uh, je eh, izpostavljeno takemu dodelskemu delovanju. Če se na primer eh, ogroža nekega podjetnika, če mu eh, rečejo, ti imaš to trgovino in če želiš še naprej prodajati, moraš plačati. V Italiji imamo posebno besedo za to nek nelegalen davek. Moraš plačati torej določeno vsoto, če ne, ti bomo požgali trgovino, če ne, ti bomo umorili nekoga iz tvoje družine. In trgovec, ki ni del tega hudodelskega, te hudodelske družbe, se odloči, da se bo obrnil na policijo, pravosodne organe in prijavil položaju, v katerem se je znašel, v katerem je žrtev potem bodo organi seveda vse preverili v preiskavah in potem bo ocenjena možnost, da se pri trgovcu, torej da se tega trgovca označi kot pričo pravos, v pravosodnem postopku oziroma kot preverjavitelj, ampak to je nekaj drugega kot sodelavec. Um, veliko je tega mavka, nekateri prijavijo, drugi ne prijavijo. In kako eh, uskladiti uh, vse to? So države članice, eh, kjer so nekatere panožne panoge uh, se odločile, da bodo izločile podjetnike, ki ne bodo pripravljeni prijaviti takih uh, malverzacij. Torej, um, civilna družba se vedno bolj zaveda tega pojava. Uh, Torej, sicer to ni uh, kazensko pravno, kazensko pravno ni predvidena uh, kazen za to, ampak uh, to je nekaj, kar na vsak način uh, ogroža poštenost gospodarskega delovanja in ki um, je napad na to družbeno tkivo. In uh, Eh, ta, eh, to gospodarstvo, eh, torej nimajo potem možnosti nadaljnega razvoja, ker so podjetja napadena z več strani. Jaz sem omenila tega trgovca. Zakaj? Ker to dobro poznam iz svoje države, kjer, je, kjer so ta plačila zelo razširjena. Na začetku se je menilo, da bo, da je to, ta prihodek bistven za mafijo. Ampak to je v bistvu neke vrste eh, kazalnik za nadzor nad določenim ozemljem. To pokaže trgovcem, podjetnikom, da so mafijske združbe prisotne na tem območju. In, priden, in če želiš prodajati, če želiš rasti, moraš kot podjetnik in trgovec najprej meni plačati. Drugače ti bom požgal trgovino. Drugače. Mm, mm, so tudi različni signali. Mm, eh, torej, trgovci, ki niso hoteli sodelovati, uh, so bili potem tudi. Um, Torej, nekateri trgovci tudi iz strahu niso sodelovali, ampak eh, prišlo je tudi do prisluhov um, in uh, tako so nekateri se iz žrtev spremenili tudi v sostorilce so, in so potem bili tudi obtoženi. Um, so pa tudi trgovci, ki uh, take realnosti ne sprejmejo. Naprimer, primer nekega eh, sicilijanskega trgovca, eh, restaurator, ki je zelo znan, ki sodeluje pri številnih programih, Eh, eh, potem um, njegov sin ima catering in tako naprej. In mafici so šli do tega uh, gospoda in so rekli, mora absolutno plačati um, ta prispevek in sicer uh, um, za božič in za veliko noč. In on je to takoj prijavil. In potem so te osebe aretirali. Ampak kaj se je zgodilo? Potem, ko je ko so aretirali te osebe, so drugi iz istega klana um, ogrozili mater tega trgovca oziroma um, um, uh, lastnika pomembnih restauracij. V Italiji je to zelo razširjen pojav vedno več je signalov. Če nek trgovec eh, prijavi in če država eh, sprejme odločen ukrep, je to eh, seveda tudi re, resna grožnja za eh, druge iz teh mafijskih združb. In ti prijavitelji, za katere je predviden poseben eh, režim zaščite, včasih se tudi zamenja njihova identiteta, imen, ime se spremeni, potem eh, preselijo se drugam v varno okolje. Torej imamo seznam oseb, ki so pod zaščito države in to so osebe, ki smo jim vsi italijani hvaležni za ta močan signal. Seveda življenje pod nadzorom ni nekaj zelo prijetnega. Jaz že več uh, let eh, živim pod tem nadzorom, to pomeni omejitev osebne svobode. Ampak včasih je treba dati tak odločen signal. In to niso samo politični signali, temveč uh, nasploh moč, močni signali navzven. Sedaj pa spet dobi besedo gospod Jakolino, ki bo predstavil zadnjo timo pranje denarja, pet minut za predstavitev in potem sledi špit izmenjava mnen. Prosim vas, da sedaj uporabite zeleno kartico za prijavo, za razpravo. Hvala, da ste sprejeli to povabilo na to izmenjavo mnen. Mislim, da bo to koristilo vsem. In jaz se s tem poslavljam in prepuščam predsedovanje Billu Newtonu Danu. Bene, siamo al, alla terza grande questione che è quella legata. Eh, torej, sedaj pa tretje veliko vprašanje, pranje denarja. Tako kot smo povedali na začetku, gre za tisoč milijard dolarjev, eh, toliko stane pranje denarja na svetovni ravni. Ocene, to so eh, najnovejše ocene in eh, to tudi kaže, da se je treba posvetiti temu posebnemu pojavu kaznivega dejanja. V dokumentu smo upoštevali razloge pranja denarja, potem možn in tudi možne, eh, možnosti za odpravo tega. Seveda je treba okrepiti sodelovanje z bančnim sistemom, z poklicnimi združenji, predvsem tudi v finančnem sektorju in seveda je potrebujemo bančno upravljanje, ki omogoča ustrezen nadzor, eh, učinkovit nadzor. Evropska unija je sprejela nekatere instrumente, dvojček eh, potem. Eh, eh, uredba o bančnem uprav, o, o gospodarskem upravljanju, e, tudi e, to, kar je predvideno na področju bančne unije, naj bi povečalo učinkovitost tega nadzora. Seveda je treba razlikovati tudi med posamezni, posameznimi bankami, ampak eh, moramo se odločiti torej za ločitev med e, komercialnimi in investicijskimi bankami. Predvsem je treba eh, slediti finančnim tokovom. Obvezno je treba prijaviti eh, domnevno eh, suspektne operacije in sicer na osnovi objektivnih meril. Eh, treba je ugotoviti, kdo je dejanski lastnik neke operacije, da bo možen resen in konkreten nadzor. Treba je eh, Eh, temeljito oceniti nove bančne in finančne instrumente in eh, tudi eh, operativnost nadaljavo. In treba je tri ugotoviti, kdo je subjekt, ki želi izvesti določeno operacijo, kajti tu gre predvsem tudi za goljofije, gre tudi za krajo identitete, kar je pogosto na začetku pranja denarja. Vsi Eh, javni in privatni subjekti morajo delovati odgovorno v boju proti tem pojavom. Eh, poklicna združenja eh, morajo pri tem sodelovati in tudi tu potrebujemo evropsko razsežnost in dogovore o sodelovanju s tretjimi državami, predvsem s tistimi državami, ki so kvalificirane kot eh, davčne oaze. 67 jih je, smo rekli na začetku, razen tega potrebujemo pogum in odločenost. Tu na tem zelo intenzivno delamo. Prepričani smo, da eh, lahko eh, intenzivno sodelovanje z zasebnim sektorjem eh, eh, volijo do tega, da odkrijemo, kdo so utajevalci davkov, eh, kar je velik pojav. Eh, v mnogih državah članicah potrebujemo seveda tudi bolj solidarn in bolj eh, pravičen sistem obdavčitve. Eh, potem naš cilj je, da se preseka eh, ta ves med pranjem denarja, med trgovino z mamili, z dragocenimi starinami, z organi eh, in z prihodki iz drugih eh, dejavnosti, kot je naprimer trgovina z ljudmi. To in pranje denarja je pogosto tesno povezano. Eh, potrebno je, je informativna in preventivna dejavnost. Eh, nekateri so že rekli, da eh, smo globoko prepričani, da je pranje denarja in lastno pranje denarja, da je treba v vseh državah članicah v kazenski zakonodaji predvideti to definicijo kazenskega dejanja. Eh, tudi to je nekaj, s čimer bi se lahko ukvarjalo tudi Evropsko javno tožilstvo, pri čemer si želimo, da bi čim prej ustanovili to javno tožilstvo. In ob koncu vloga um, trgovinskih zbornic, uh, trgo, uh, finančnih posrednikov in tako naprej. To so uh, pomembne poklicne kategorije za odkrivanja eh, dvomljivih eh, transakcij in operacij, eh, ki imajo zelo pogosto transnacionalen značaj. Mislim, da je to, to so v glavno izhodišča tega dokumenta, ki je neke vrste dokumen, work in progress dokument in tudi z vašimi prispevki bomo lahko v kon, bomo lahko končno besedilo še izboljšali. Hvala. Um, Najlepša hvala, Salvatore. Uh, zamenjali smo jezik, uh, sam prihajam iz Združenega kraljestva, torej lahko uganete, kateri jezik bom govoril. Dva sta se javila k besedi, senator iz Francije in pa predstavnik Litve, gospod Kazeta. Ker uh, celo prehitevamo program, eh, bi predlagal, da se lahko javi tudi kdorkoli, ki želi povedati karkoli. Tema je sicer pranje denarja, ampak lahko zdaj na koncu poveste eh, karkoli. Najprej pa dobi besedo eh, predstavnik Francije. Euh, Hvala. Dve zelo direktni vprašanji imam. Tehnike eh, za pranje denarja so dobro znane. Torej, ali ne bi rekli, da je najbolj učinkovit način boja proti pranju denarja v tem, da se um, pripravi nek eh, splošen odgovor v vseh državah članicah, ki bi eh, ljudi spodbujal, da um, predajo informacije, ki jih imajo, oziroma eh, tudi podjetja, da bi sama dala na razpolago informacije, preden se jih začne preganjati. Eh, potem pa še neka uvira, ki jo moramo preseči v svojih državah članicah. To je bančna tajnost in to bi morali odpraviti. Hvala zelo relevantne stvari ste povedali. Gospod Algis Gazeta, povejte, kako se izgovori vaše ime. Algis Kašeta. Algis Kašeta. Uh, eh, Europos Sąjungos atsakingoms institucijoms uh, eh, yra labai. Pristojni organi Evropske unije imajo veliko nalogo, da ustvarijo koordinacijo in pa da pomagajo um, pravosodnim organom v državah članicah. Imel bi nekaj vprašanj. Eden najpomembnejših partnerjev v zašiti finančnih interesov Evropske unije je organ OLAF. Sedaj se govori o reformah OLAF-a in v parlamentu poteka razprava o pravnih podlagah za dejavnosti OLAF-a. Torej, če bomo predolgo odlašali se pravnimi akti, potem bo prišlo tudi do odloga dejavnosti tega organa. Kako vi ocenjujete to pobudo vi v odboru? Hvala lepa. Se želi še kdo javiti? Eh, ta dva gospoda sta bila na seznamu govorcev, sicer pa lahko besedo dobi kdorkoli. Na koncu bo uh, odgovoril še Salvatore Jakolino, zdaj pa se lahko resnično javi kdorkoli uh, se želi. Ne vidim nobene roke, ki bi mi mahala. Salvatore? A, oprostite, gospa, povejte, kdo ste from the Hellenic Parliament. Padre Janaku iz grškega parlamenta. Metinexis paratirisi. Najlepša hvala. Sama bi najprej podala pripombo. Zelo sem navdušena na tem, kar je povedala predsednica in pa vsi člani članice odbora. Vidi se, da se resnično z zanimanjem ukvarjate s temi temami Mislim pa, da je tukaj še eh, socialna dimenzija, kajti eh, ta postopek in pristop ne more biti samo eh, gospodarski. Ne gre samo za gospodarsko zadevo, ampak tudi socialno, kajti to vpliva na socialno kohezijo in vključenost. evropska civilizacija temeli na nediskriminaciji, na enaki obravnavi in enakih možnostih. In to je tudi temelj demokracije. Eh, s korupcijo in branjem denarja pa eh, so ti temelji spodkopani, kajti ljudje nimajo več zaupanja v institucije. In eh, država na ta način deluje težje. Zato potrebujemo koordiniran pristop, ko bomo imeli skupno strategijo za boj proti korupciji. V moji državi, Grčiji, obstaja veliko politične volje in v zadnjih letih smo bili priča oblikovanju prave strategije eh, s koordiniranim pristopom, eh, za katerega se je zauzel celo premije. Eh, tukaj želim povedati naslednje. Ne gre samo za to, da imamo učinkovite politike. Mislim, da si je treba najprej oblikovati neko močno politično voljo in brez tega institucije ne bodo delovali. Tukaj ne sme biti nobenih luken. Če karkoli spodkopava institucije, potem bo to ustvarilo spodbude za organizirani kriminal. Uh, kriminalci bodo našli luknje v sistemu. In zato potrebujemo sistem, ki bo primerno in učinkovito se odzival na takšne probleme. To je eno od področji, kjer eh, pravosodje zaostaja. Eh, kriminalci so vedno en korak pred pravosodnim sistemom. Na evropski ravni bi morali razmisliti o skupnih praksah in skupnih pristopih, kajti boriti se moramo proti pranju denarja. Če to ne bo obstajalo, če takšnega skupnega pristopa ne bo, potem bodo uh, oblike kriminala postale še bolj ekstremne. You don't see anybody? No. Se želi še kdo javiti? Ne, še vedno imate priložnost, ampak zdaj dobi besedo Salvatore. Grazie. Bil, grazie pres- hvala, Bil, hvala, gospod predsedujoči. Hm, odgovori. Kar zadeva pri pombo francoskega kolega, ki je bila pravilna glede um, tako imenovanih finančnih enot. To, to potrebujemo bolj intenzivno sodelovanje med eh, temi enotami v državah članicah. 42. ta točka poročila predvideva izmenjavo teh informacij, še preden se eh, prijavi ta eh, dvomljiva transakcija, torej da pravočasno dobimo informacije in da so na voljo pristojnim organom, tako da lahko take pobude eh, zatrajo že kar na začetku. Ne gre samo za bančne operacije, temveč tudi za druge. To je treba. Treba je delovati zelo hitro, kar zadeva bančni sektor. Želim opozoriti na vs, nas vse, da je pred dvema tednoma eh, so pri G20 zelo jasno eh, poudarili, in to, so, eh, to je 20 najbolj eh, industrializiranih držav, torej strinjajo se, da je potrebno odpraviti eh, davčno skrivnost oziroma bančno skrivnost. Bil sem v Washingtonu in se pogovarjal s namestnikom ministra za finance v ZDA. Bili in Augustin sta bila tudi zraven in strinjali smo se vsi, da je treba odpraviti bančno skrivnost, bančno tajnost. V našem poročilu eh, zahtevamo od komisije, da eh, zakonodajnimi akti eh, se odzove na, ta zelo jasn, na, na to zelo močno zahtevo Evropskega parlamenta. Potem inicijativa pobuda eh, proti pranju denarja. Tudi to temelji na skupni politiki, eh, eh da se delijo informacije, da se zagotovi kruženje informacij med pristojnimi organi. Eh, organi, ki so pristojne za nadzor in obravnavanje teh vprašanj. Potem eh, litovski kolega Olaf. Eh, Eh, mora ščititi finančne interese Evropske unije. E, proračun Evropske unije, to je jasno. Prepričani smo, da je to, da sporočila Olofa državam članicam ne dosižejo zaželenega rezultata. Moramo, ko bomo imeli Evropsko javno tožilstvo, pod tým bu eh, naloga ULOFA, ULOFA predvsem, da pomaga Evropskemu javnemu tožilstvu in pomembno je tu pri, pri tem tudi eh, dobro sodelovanje z Eurojustom, ampak to nam je vsi jasno. Pa še zadnji razmislek grške kolegice o ne samo gospodarski razsežnosti kriminalnih pojavov, o katerih govorimo. Seveda gre tudi za socialne posledice, za implikacije, ki prihajajo iz tako konstantne dejavnosti, tako nevarne dejavnosti, ki ogroža eh, socialne sisteme družb, ki so že revne družbe in eh, eh, kriminalna dejavnost dodatno odjema eh, in odžira denar za, naprimer, socialne dejavnosti. Potrebna je politična volja. Evropski parlament je ustanovil ta poseben odbor z močnim mandatom. Sedaj pa smo prepričani, da je v rokah komisije in sveta, da se e, sprejmejo konkretni ukrepi, ne zadostujejo samo zakoni. Seveda je dobro, če imamo enotne, enotna besedila, čeprav je težko oblikovati taka besedila, ampak dodatno k takim skupnim besedilom je potrebno tudi konkretno ravnanje uh, in izvrševanje. Pranje denarja uh, poteka uh, zato, ker ni ustreznega davčnega nadzora pogosto ali tudi bančnega nadzora, ustreznega bančnega upravljanja. Ampak to se želi odpraviti z eh, ukrepi, ki sem jih omenil. Torej, gre za politično voljo, pa tudi za eh, pripravljenost eh, komunikacije med pristojnimi organi. Torej, tako kot to poteka v tem medparlamentarnem sodelovanju. Tako kot če pomislimo, da gre za tisoč milijard dolarjev letno na svetovni ravni in s tem bi lahko rešili krize v določenih državah, Mnogo dodatnih virov bi bilo za kulturo, za izobraževanje, za blaginjo. In to, tega se moramo zavedati in zato moramo še bolj odločno in hitro eh, ravnati, da se odpravi ta pojav. Hvala. Just, just Dovolite še nekaj eh, komentarjev. Eh, senatorjev iz Francije bi povedal sledeče. Prav je, da bi morale države članice čezmejno izmenjevati informacije. In posem se strinjamo s tem. Prejšnji teden smo bili v ZDA. Tudi eh, Tanja Fajon je bila z nami in pa Sonja. In veliko stvari smo izvedeli. Vsi se strinjamo, Giuliania, župana New Yorka, ki je vodil politiko nične tolerance do kriminalce v New Yorku in bil je izredno učinkovit. Kako je to dosegel? Različne politične enote v različnih delih New Yorka so delovale povsem ločeno z lasnimi bazami podatkov do tega župana. Torej, nihče ni imel podobe nad, pregleda nad New Yorkom. In kaj so storili? Povezali so vse te baze podatkov in policijske enote so odkrile, kaj se dogaja na širšem področju. In tako je župan lahko ugotovil, aha, to je naprimer območje intenzivnega kriminala in tako je dosegel svoj cilj. Čisto preprosto tako, da je povezal baze podatkov, da je dobil pregled. Očitno je to povsem enostaven način. Potem smo uh, izvedeli še nekaj o uh, eh, ZDA. Uh, Torej, um, 11.9. so američani ugotovili, da je premalo povezave med FBI in uh, eh, CIO in tako naprej. Sedaj so ustvarili uh, centre združenja oziroma združene centre. 18.500 eh, različnih agencij imajo od FBI-ja do lokalnih šerifov v nekem majhnem lokalnem mestecu. In vsi upravljajo svoje majhne naloge in se ne pogovarjajo drug z drugim. Torej, v vsakem mestu, v vsaki državi v ZDA imajo veliko odprto uh, pisarno. Kjer, ima ena, eh, kjer imajo lokalne agencije enega poslanca tam. In Tam potem eh, ti predstavniki posamečnih agencij izmenjujejo informacije in senator, to je ravno to, kar ste omenili. To je skrivnost, to moramo storiti. Vi ste francos, jaz sem angliš. In eh, najni predniki so se tisoč let eh, borili. In jaz, va, jaz, va, jaz vas lahko uvedem, uh, oziroma jaz, če bom predstavil idejo svojim sodržavljanom v Angliji, eh, da bi izmenjevali informacije, bodo rekli, o ne, s francozi, seveda ne. Imamo UKIP uh, v uh, Angliji, to je zelo ksenofobna nacionalistična stranka in oni širijo takšne informacije. Da, prav imate. Problem je, kako, uh, pri, kako uh, doseči, da bodo nacionalne vlade sodelovale ne želijo sodelovati, mm, kajti ni dovolj zaupanja. In naša naloga je, da to dosežemo oziroma preseženja. Salvatore in kolegi se bodo gotovo strinjali. Sedaj pa gospodu Kašeti, Olaf, eh, Salvatore je na to vprašanje že odgovoril. Tukaj gre za vprašanje politične volje. Gre za to, ali bodo države članice želele storiti nekaj ali ne. Imamo pričo oziroma nekdo nam je povedal, da 90 odstotkov poročil OLAF-a pošljajo državam članicam, kajti tam lahko eh, uvajajo pregon, kajti ta hip nimamo evropskih eh, zaporov ali pa eh, sodišč. Torej, pošle, OLAF pošlje poročila državam članicam, ampak ponavadi v večini primerov se sploh ne odzovejo na to. Naprimer, OLAF odkrije zločin in države članice sploh ničesar ne storijo. Torej, očitno imamo velik problem za OLAFom. In znova je to vprašanje tega, ali, bodo, ali bodo države članice sploh začele ukrepati. Gospa Patrijanako, socialna razsežnost. Tudi z vami se lahko povsem strinjam, kajti organizirani kriminal uničuje delovna mesta, eh, sproža eh, brezposelnost, revščino in na ta način se uničuje družba ne vemo, zakaj je propadel stari Rim, ampak morda je bil razlog tudi eh, ta, torej organizirani kriminal. In tudi tukaj gre za to, da pridobimo politično, da ustvarimo politično voljo v 28, kmalo 28 državah članicah. Generalni sekretar, ki je resnična moč in ki ve vse, ni pravi, eh, da nas za vrati čaka koktejl. Sedaj uh, bi rekel, da smo imeli vsi dovolj, vidim, da nihče več ne želi pripomniti ničesar. Torej, v svojem imenu in pa v imenu poslancev bi se vam rad zahvalil za to, da ste pripotovali k nam in da ste z nami podelili svoje stališče. Najpomembnejše je to, da ostanemo v stikih. Ni dovolj, da imamo eno sajo, pa se potem nikoli več ne srečamo naša, naše prijateljstvo moramo izkoristiti za to, da bomo spodborili tiste stvari, ki jih moramo opraviti. Salvatore. Dobar dan, gremo. No. Gospod predsedujoči, eh, hotel sem samo povedati, da vam bomo v naslednjih dneh posredovali eh, besedilo poročila takšnega, kot je bilo danes sprejeto. In tisti, ki eh, ima predloge, pripombe, Eh, je pa vabljen, da to eh, stori, eh, kajti to bo prispevalo k nadaljevanju dela. Koktejl torej, je pred vrati in vsi ste toplo vabljeni.